poročilo eh, Cvevka gre za različne postopke v zvezi z eh, otroki in na samem začetku dajem besedo poročevalcu. Prosim. Pani predsednica, gospod e, komisar, kolegice in kolegi. Chciałbym na samym. Chwała e, lepa, e, predsednica, gospod komisar. Torej, mi pripravljamo e, prenovitev te zakonodaje. Imamo poseben zakonodajni režim, kjer ima Evropski parlament samo posvetovalno vlogo in svet je edini zakonodajalec. pa uh, smo se v Evropskem parlamentu vseeno lotili uh, dela z veliko entuzijazma. Bili smo tudi učinkoviti. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so sodelovali. Hvala lepa Evropske komisiji, da je pripravila odličen osnutek za prenovitev uh, uredbe Brusel uh, 2a. Zahvaljujem se Eh, poročevalcem v senci. Eh, prijetno je bilo delati z njimi. Predlog komisije je bil eh, sicer zelo dober, parlament pa je vendarle podal nekaj predlogov, ki po mojem mnenju izboljšujejo besedilo komisije. Po drugi strani pa bo morda Eh, svet tudi bolj pripravljen eh, upoštevati naše predloge. Najprej eh, nekaj v zvezi s tem. Zaslišanje otroka. Za nas je to ključno vprašanje v tej uredbi. Kaj ti, ko obstajajo spori med starši v zvezi z uh, skrbništvom nad otrokom in uh, v zvezi z uh, ograbitvami otroka, je otrok uh, Eh, najšipkejši člen in mi moramo zaščititi otroka. Otroka ne moremo eh, obravnavati kot objekt eh, v takem sporu. To pomeni, da moramo upoštevati vse elemente, ki čim bolj ščitijo otroka. Seveda ne moremo zaslišati otroka v vsak vsakem eh, primeru tega ne moremo usiliti sodiščem, o tem odloča vsako sodišče samo. Vendar sodišče mora utemeljiti, zakaj ni zaslišalo otroko. Se pravi, če sodišče ne zasliši otroka, mora to utemeljiti. Eh, mi želimo tudi povedati, da morajo za ta zaslišanja veljati skupni standardi. Eh, okolje mora biti prijazno za otroka, po možnosti zunaj sodišča opraviti ga mora specializiran sodnik oziroma strokovnjak, eh, ki ne izvaja eh, nobenega pritiska, ki ne dopušča pritiska staršev ali tretjih, eh, tu brez prisotnosti staršev. Pri zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo je treba upoštevati tudi medijacijo kot alternativni način reševanja spora. Medijacija omogoča več možnosti kot sodišče, s tem se skrajša postopek in se prihrani tudi denar. Potem eh, naj omenim tudi eh, Eh, namestitev otroka v skrbniških družinah ali pa v posebnih institucijah. Eh, tu sem dodal svoj predlog eh, k predlogu komisije. Ko sodišče sprema tako odločitev, mora upoštevati tudi možnost, da pusti otroka v družav, neki družini v državi članici, ko je postopek zelo dolg. Eh, mi podpiramo tudi eh, o, o, eh, o, sklep, da se odpravi eksekvatura. To je zelo dobra odločitev, ki jo imamo tudi v drugi zakonodaji. Opravičujem se za dolgi uvod, veselim se razprave. Bizottságnevében önkérem meg, hogy... Najlepša hvala. Sedaj predajam besedo komisiji. Gospod Avramopoulos ima besedo. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Uredba Brusel 2a je ključnega pomena za reševanje čezmejnih sodnih postopkov na področju družinskih zadev in da zagotovimo zaščito otrok. Prenovitev želi popraviti vrzeli v zvezi sporov starševske odgovornosti in z veseljem ugotavljam, da ima ta komisija in Evropski parlament skupni cilj. Želimo preprečiti, da bi v čezmenih primerjih otroci postali talci dolgotranjih postopkov. Želimo tudi olajšati postopke za družine na več način, vključno s tem, da bi skrajšali čas in znižali stroške teh postopkov. Preden podam pripombe na vaše predloge sprememb, bi se najprej rad zahvalil vašemu poročevalcu, gospodu Zvijevki, za odlično sodelovanje na področju te uredbe. Vaše poročilo poudarja, kako pomembno je, da se otroci vrnejo v običajno vsakodnevno družinsko življenje, da vzpostavijo običajne stike s svojimi starši. To pozdravljam. Pozdravljam tudi ukrepe, ki so vključeni v poročilu ki so usmerjeni v to, da bi znatno skrajšali čas vrnitve otrok, ki so jih ograbili starši, zma eden od staršev. Ti ukrepi bodo v praksi pomenili, krajše in manj zapletene postopke za starše in hitrejše sprejemanje izvrševanje odločb sodnikov v čezmejnih primerjih. S tem bodo otroci dobili stabilnost, ki jo potrebujejo in za jo zaslužijo, in hitro vrnitev v družinsko življenje. Pospeševanje izvrševanje odločb, ko so te sprejete, je ravno tako zelo pomemben vidik zagotovimo spoštovanje pravic otrok in družin. Odprava omestnikov za to, da bi izvrševali čezmejne odločbe, bo to omogočena. S tem bomo odpravili stroške in odločbe zaostanke, istočasno pa bomo zagotovili varovalke, ki bodo poskrbele za varovanje pravice do obrambe. Zato pozdravljam podporo Evropskega parlamenta temu ukrepu. Sedaj pa predlogi sprememb glede pravic otrok, ki jih je treba spoštovati znotraj sodnih postopkov. Evropski parlament si prizadeva za skupen minimalni standard, ki naj bi ga predlagala komisija, ki se tiče praktičnih uredb v času postopka. Glede na to, da obstoječa pravila in prakse v državah članicah na tem področju kaže na veliko razhajanje, se bomo zanesli na skupne standarde v konvenciji o pravicah otrok Združenih narodov, kar so podpisale že vse države članice. Zato upam, da bomo to pravilo sprejeli v končni različici inštrumenta. Kot veste, je krepitev pravic otrok prednostnega pomena za komisijo. Naš predlog na tem področju bo zagotovil, da bodo otroci dobili priložnost zaslišanja v sodnih postopkov, ki se jih tičejo. Vzajemno priznavanje praks držav članic temu zvezi bo preprečilo zavračanje priznavanj ali izvrševanja odločb s čimer bomo omogočili prosti pretok odložb v Evropski uniji zaradi učinkovitosti in da preprečujemo pokrivanje, nismo vključili posebnih pravil za medijacijo v primeru sporov med starši, tako kot to zahteva Evropski parlament obstoječa direktiva o medijaciji že pokriva učinkovita medijacijska orodja v takšnih primerih in ponuja podporo staršem pri reševanju sporov. Opazil sem tudi, da se vaši predlogi sprememb osredotočajo na tesno sodelovanje med organi držav članic. Tudi tukaj se strinjamo. Osrednji organi so neposreden urad za stike starši in mora podpirati sodnike pri izvajanju uredbe. Poročilo in predlogi sprememb odražajo potrebo po bolj učinkovitem sodelovanju. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod poročivalec. Danes razpravljamo o zelo pomembnem vprašanju, ki ima neposredne posledice za tisoče državljanov in otrok v Evropski uniji. Naša dožnost je, da zagotovimo zaščito staršev in otrok, ki delujejo v dobri veji. Imamo preveč primerov uh, ugrabitev otrok od enega od staršev, da ne bi ukrepali. In da ne bi ukrepali, bi s tem škodili pravicam vseh otrok. Svet, v katerem živimo, se spreminja. Spreminja se tudi družinska zakonodaja. Včasih je bilo to v pristojnosti držav članic, sedaj pa ta zakonodaja zahteva zahteva mednarodno izvanje in izvrševanje in to zahtevajo tudi mednarodni spori in reševanje teh sporov. Veliko krat imamo starše, ki nimajo dostopa do stikov s svojimi otroki, so, otroci so jim nezakonito odzveti in zato mislimo, da mora biti predlog glede teh postopkov bolj učinkovit in mora imeti pred očmi, predvsem zaščito pravic otrok. Ne smemo dopustiti, mm, da bi starši postali odgovorni za nezakonito pridržanje in zadržanje otrok. Sodišče mora sprejeti odločbo glede tega. Ravno tako ne smemo dopustiti izbiro med najboljšimi možnimi rešitvami v sodi, na sodiščih in v zakonodaji. To je edini način, s katerim lahko zagotovimo učinkovito sodno zaščito in varstvo bistvenih in temeljnih pravic otrok po celi Evropski uniji. Najlepša hvala, sedaj ima besedo gospod Svoboda. Vážená pani predsedajci, vážené. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Rad bi se zahvalil vsem kolegom iz odbora Juri in poročevalcu gospodu Cvevka za opravljeno delo na področju tega poročila. Rad bi zagotovil vsem državljanom, da bomo danes obravnavali zelo pomemben del zakonodaje, ki je pomembna za državljanje v Evropski uniji živi približno 60 milijonov mešanih mednarodnih družin. Zato imamo tudi veliko mednarodnih ločitev. In kar je še huje, 1800 primerov ugrabitev otrok od enega od staršev. Izvrševanje medsebojno priznavanje odložb že velja z izjemo Danske od leta 2005. V praksi pa se je izkazalo, da lahko postopke še izboljšamo v prid otrok. Zato je treba zagotoviti, da ta uredba izboljša potek postopkov ne govori pa o materialnih zadevah. Tukaj se še vedno spoštuje subsidijarnost. Uredba pokriva samo čezmejne primere, kjer starš lahko uživa svoje pravice do stika otrok v drugi državi. Gre predvsem za interese otrok in lahko vam zagotovim, da smo se v odboru Juri zelo natančno in dolgo ukvarjali s tem problemom. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Svoboda. Sedaj pa ima besedo gospa Gebhardt. Tri minute izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod Svoboda je omenil, da imamo sedaj dosti več ljudi, ki živijo skupaj in uživajo evropsko državljanstvo. In to ne velja samo za sklepanje zakonskih zvez, ampak tudi za ločitve. Ko sem bila poročevalka v Evropskem parlamentu, sem doživela trpljenje takšnih otrok in tudi mladih. In lahko vam zagotovim, da to niso lepe zgodbe. Zato sem bila prijetno presenečena, ko sem ugotovila, da Evropska komisija pripravlja zelo dober predlog in da je pri tem upošteval moje konkretne ideje in predloge. Mislim, da je to zelo dobro. Moramo zagotoviti boljše sodelovanje sodišč in sodnikov zaradi tega, ker če ti postopki trajajo predolgo, je to še slabše za otroke. In še eno področje, in s tem je povezana tudi pravna varnost, je zaslišanje otrok. Poskrbeti moramo za to, da spoštujemo in uresničimo pravice, ki jim jih podeluje konvencija OZN moramo poskrbeti za to, da so otroci zaslišani v maternem jeziku in eh, to v varnem okolju, ne pa v sodni dvorani, kjer je za otroke zelo neprijetno. Zato moramo poskrbeti za to, da poskrbimo za primerno okolje za naše otroke. In še ena točka in zato sem zelo hvaležna gospodu Zvevki. In to je medijacija. Imamo zakonodajo na tem področju v Evropski uniji, vendar pa ta ni zadostna. To ni dovolj, če vidimo, da sodišča teh možnosti ne izrabijo. Poskrbeti moramo za to, da imajo tisti starši, ki imajo manj finančnih sredstev, lahko ravno tako dobijo dostop do medijacije. In da preko medijacije lahko, tako kot je že povedal gospod Zeska, prihranimo na stroški, zato, da, zato ker bomo pospešili postopek, mogoče sodni postopek v takšnem primeru spoh ne bo potreben, in da pomagamo staršem in prizadetim otrokom. In še eno vprašanje, ki ga moram omeniti in tukaj se ne strinjava z gospodom Zvevkom in ravno tako niso enakega mnenja vsi v parlamentu. In gre za vprašanje registriranih zvez in partnerskih zvez. Ne vem, zakaj otroci takšnih parov nimajo enakih pravic kot otroci zakonskih parov. To je nedopustno, zato moramo poskrbeti na lepša. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gerke. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Ko se dva kregata, joka tretji ne moremo se niti predstavljati, kaj doživljajo otroci, ko se starši ločujejo. Pri ločitvi je treba vedno postaviti v spredje dobrobit otrok. Nemčija je tukaj še posebej prizadita. Naša vlada mora pripraviti boljšo zakonodajo, nov model, tako kot druge države članice. Peticija eh, Nemcev v zvezi z eh, delom socialnih služb v Nemčiji kaže na to. Spremljal sem francosko mater in eh, hčerko v takšnem procesu več kot eno leto. Nemčija ukrepa in S tem so veliko dobile družine, ločeni starši, ločeni očetje in tisti otroci, ki ostanejo pri enem od staršev. Ukrepati moramo v Evropi in to v prid naših otrok. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Sogonos ima besedo. Najlepša hvala. porast števila mešanih zakonov nas je pripeljalo do tega, da moramo prenoviti evropsko zakonodajo, zato da lahko izvajamo uredbo, uredbe in zakonodajo na področju izvrševanja odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo in ogrebitvijo otrok. Dolgotrajni postopki negativno vplivajo na naše družine. Ravno tako je treba povdariti začito pravic mladoletnih otrok, še tudi, ko gre za begunske otroke. Treba je izobraziti sodnike, kot tudi eh, medijacijsko službe in zvedence. Ravno tako se moramo osredotočiti na primere mednarodnih ugrabitev te je treba obravnavati na zato specializiranih sodiščih. Zato se strinjam s tem, kar je dejal gospod Zivka in bom eh, podprl eh, njegovo poročilo. Najlepša hvala, gospa Ferrara, v imenu skupine ETDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predlog, eh, da zavrnemo uredbo Brusel 2 bis se eh, nanaša na to, da bi eh, zmanjšali eh, trpljenje otrok na mednarodni ravni. Poleg tega naj bi dali prednost otrokom in pa njihovim pravicam. Poleg tega je predvideno izobraževanje za sodnike v državah članicah. Kljub temu eh, pa eh, obstajajo še velike vrzeli. Eh, recimo medijacija, ta ne zagotavlja zadostne nepristranskosti. Potem je tukaj tudi kraj stalnega prebivališča. Sodniki dajo pogosto prednost lastnim državljanom. Felszólalunk is egy perc. Najlepša hvala. V imenu skupine ENF ima besedo gospod L. Da, gospod Lebreton, zanimivo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je velik eh, problem, eh, problem, eh, ki se nanaša predvsem na otroke francosko-nemških staršev v Franciji. Pogosto eden izmed staršev odpelje otroka v Nemčijo, če tudi je bilo skrbništvo dodeljeno francoskemu staršu. Torej, to je eh, evropski problem. Eh, in veselim me, eh, da smo danes prisluhnili trpljenju vseh teh otrok in staršev. Na ta način bodo starše, ki so otroke izgubili, te lažje dobili nazaj. Eh, poleg tega naj bi se eh, zmanjšal eh, rok za vrnitev otroka na 18 tednov, poleg tega pa naj bi imeli sodnike specializirane za ugrabitev otrok. Vzpostavili naj bi tudi centraliziran organ, ki bi moral zagotavljati spoštovanje določil v vseh državah članicah. Zaradi tega uh, sem tudi za to poročilo Cvevka. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo skupina e LS, gospa Staras. Ja. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je, spori med sebojnih, med čezmejnih eh, parov so v porasti. Imamo 140 tisoč mednarodnih ločitev in 1800 primerov mednarodnih ugrabitev. Ta uredba Brusel 2a je temeljnega pomena za to področje. Je uredba, ki je pripomogla k sodelovanju med sodišči nekaj let po potem, ko je uredba stopila veljavo, pa smo ugotovili, da obstaja kar nekaj težav, ki smo jih tukaj že omenili, sodelovanje med sodišči, kakšne so ovire, kje so težave pri zaščiti otrok, odprava eksekvature in pa problem za ostankov, kar vedno škodi otrokom kajti pri ločitvi otroci zelo trpijo, če postopki trajajo predolgo. Zato pozdravljam prenovitev uredbe, da bomo izboljšali pravno varnost za večjo učinkovitost, da bomo spodbudili medijacijo in da bomo dobili čim boljšo rešitev, še posebej pa zato, da bomo zaščitili pravice otrok. Tako bo Evropa bliže našim državljanom in tako bomo bolj učinkoviti in prožni pri zaščiti človekovih pravic. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Guteland v imenu socialista demokrata. Najlepša hvala. Evropa mora postati otrokom prijazna. To bo dobra Evropa za vse in otroci ne smejo trpeti zaradi hudih sporov. Kaj ti to povzroča veliko žalost? Nažalost pa to veliko krat doživljamo v Evropi. Imamo veliko mešanih zakonov, vendar pa. vidimo, da obstaja 60 milijonov primerov čezmejnih eh, sporov, 1800 mednarodnih ukrepitev v Evropski uniji. Gre za otroke, ki so v velikih težavah. Zato potrebujemo zakonodajo, da bomo lahko zaščitili naše otroke. Obstaja preveliko zaostankov in prepočasnih postopkov. Zame je pomembno, da postavimo v ospredje otroka, zato moramo biti otroko prijazni in upam, da bomo to tudi jutri potrdili. V moji politični skupini smo želeli, da bi v uredbo vključili tudi registrirane partnerske zveze. Nažalost pa to ni bilo sprejeto treba je pomagati otrokom, ki ne eh, želijo takšne rešitve, kot jo predlaga sodišče. Treba je poskrbeti, da so otroci v ospredju. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Branislav Škripek za eno minuto. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala za besedo. Rad bi se zahvalil kolegu Cvjevki za poročilo ki obravnava mednarodne primere ugrabitev otrok. S kolegi smo veliko prispevali k tej zadevi. Ločitev je vedno velika tragedija za otroke. In treba je tudi prisluhniti otroku da pove, s katerim staršem in v kateri državi želi živeti. Nezakonito zadržani otroci doživljajo velike težave. Zato sem prepričan, da bo Evropski parlament upošteval in spoštoval pravice otrok in jih tudi zaščitil radi, rad bi dosegel, da zaščitimo tudi pravice nerojenih otrok. Najlepša hvala. Gospod Evi, za eno minuto. Si, grazie, prezidente. Gospa Evi, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, evropski državljani z pomočjo peticij opozarjajo na velike kršitve človekovih pravic. In eh, to poročilo se skuša učinkovito soočiti z tem gre za starševsko odgovornost in pa mednarodne ugrabitve otrok. Eh, vidimo, da prihaja do različnih oblik diskriminacije, recimo v Nemčiji, do eh, staršev otrok, ki niso nemški državljani. Eh, zaradi tega je potrebno zagotoviti popolno sodelovanje. Ta zadeva se že predolgo vleče. Eh, in eh, za zavlačevanje skrbijo tudi eh, sodniške odločitve. Zaradi tega prihaja do nepravične situacije, proti kateri bi se morali boriti. Potrebno bi bilo poskrbeti za ustrezen nadzor nad odgovornimi organi za določanje starševske odgovornosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti na uh, mladoletnike. Najlepša hvala. Besedo ima Francica Medimek. Ten minuta. <clears throat> Iva, nas je vnabljali in asigural. Najlepša hvala. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da moramo otroke zaščititi pred nevarnostjo. To je bil vedno bistven del evropskih vrednot. S tem delom lahko nadaljujemo tako, da uredimo obravnavanje primerov mednarodnih ugradb. In takšen primer smo videli na Malti, kjer smo imeli maltežkega očeta, ki mu je sodišče določilo skrbništvo otroka. Vendar pa je prišlo do velikih težav pri izvrševanju te odločbe zaradi tega, ker je mati ugrabljena, sin je ugrabil mater in odšla sta z Malte. V, torej govorimo o primerih, ki se tičejo naših državljanov. Zagotoviti je treba, da skrajšamo čas postopkov, uvedemo medijacijo, istočasno pa ta predlog vključuje ukrepe za izvrševanje in rozničevanje načel, ki so nam pri srcu. In to je, da moramo kot prvo in najbolj pomembno zaščititi pravice in interese otrok. Najlepša hvala za. Minuto in pol ima beseda gospa Činici. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, predlog uredbe, o kateri razpravljamo, eh, je del eh, prenevitve pravnega okvira, ki pogosto ogroža izvrševanje zakonodaje na področju zakonskih sporov, še prav posebej pa na področju pravic otrok. E, še posebej so zapletene mednarodne ločitve. E, v e, ta proces naj bi bila sedaj uvedena obveznost zaslišanja otroka. To je zelo pomembno. Tako lahko otrok dejansko izrazi svoje mnenje in pristojni organi bodo na voljo imeli vse informacije, Eh, zato da presodijo najboljšem, v najboljšem interesu otroka. Poleg eh, tega je potrebno upoštevati skupne standarde eh, in poskrbeti za to, da otroke zaščitimo pred travmami. Potrebno je tudi pospešiti postopke vračanja otrok najprej eh, naj bi uvedli eh, osrednje organe, eh, ki bi morali zmanjšati obdobje pravne negotovosti in poskrbeti za hitrejše vračanje otrok. Eh, zahvaljujem se odboru Juri za odlično upravljeno delo. Najlepša hvala. Gospod Radev ima besedo za minuto in pol уважаема госпожо председател уважаеми колеги искам да поздравя и благодаря на докладчика Gospa predsedujoča, rad bi se zahvalil poročevalcu z Vivki za odlično poročilo. Veselim se, da e, je bila sprejeta velika večina mojih predlogov sprememb. Upam, da e, bo tudi svet e, spoštoval mnenje Evropskega parlamenta. In e, sicer kljub temu, eh, da imamo zgolj svetovalno ulogo na tem področju, potrebno je zaščititi interes otrok eh, pri dodelitvi otrok enemu izmed staršev, pri vračanju otrok pa tudi v primeru e, ločitve. V okviru prenovitve uredbe je potrebno ukrepiti sodelovanje med eh, osrednjimi organi držav članic eh, in eh, drugimi zaprošenimi organi. Pomembno je, da sta obe strani, predvsem pri mednarodnih ločitvah, seznanjeni z postopki v maternem jeziku zelo pomembno je, eh, da zagotovimo eh, tudi eh, kontinuiteto v izobraževanju otrok. Potrebno pa je upoštevati tudi jezikovne in pa kulturne uvire. Potrebno je v prvi vrsti upoštevati možnost, da otrok živi z enem izmed staršev ali pa bližnjih svojcev, tudi eh, če ti eh, živijo v eh, drugi državi. Potrebno pa je zagotoviti tudi, da bo otrok imel stik z obema staršema, če tudi eden izmed staršev živi v drugi državi. Pomembna pa je tudi uredba Brusel 2a, ki odpravlja eksekvaturo. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava. Gospod eh, Pošpiš Sili je prvi na vrsti. Javil se je kot prvi. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem s velkým zájmem... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. S velikim zanimanjem sem poslušal to razpravo. Bil sem minister za pravosodje v Češki republiki in takrat sem se ukvarjal z številnimi problemi na področju ugrabitev otrok. Eh, in, uh, Videlo se je, da zakonodaja ne deluje in da obstajajo velike vrzeli. Uh, predvsem pa prihaja do velikih zamud v uh, postopkih, uh, postopki pa so tudi nejasni. Uh, ta nova zakonodaja skuša to urediti in zahvaljujem uh, se poročevalcu. Ta prenovitev bi lahko imela velike posledice in zelo pomembno je, da urejamo uh, roke. Uh, da uvajamo obveznost slišanja otroka, da izpostavljamo, kako pomembni so interesi otroka in tako naprej. Hvala lepa komisiji, hvala lepa eh, poročevalcu in upam, eh, da bo ta uredba zaživela tudi v praksi. Najlepša hvala. Gospod Lopes Aguilar je naslednji na vrsti. Komu? Najlepša hvala. Gospod komisar, kako na ne bi z večino podprli uredbo, s katero naj bi okrepili medsebojno zaupanje in priznavanje sodnih procesov v tako pomembnih primerih, kot so ločitve, starševska odgovornost, delitev skrbništva, še posebej pa, ko gre za mednarodne ugrabitve. S tem sem se ukvarjal, ko sem bil pravosodni minister v Španiji. Zato pozdravljam vsak napredek, s katerim bi dobili večjo pravno varnost, odpravili eksekvaturo in da bi skrajšali in olajšali vse sodne postopke. Obžalujem samo, da niste sprejeli predloge sprememb odbora za peticije kjer smo poudarili, kako zelo pomembne so pravice otrok, ki so prizadeti zaradi primerov nasilja nad ženskami in da bi spoštovali vse oblike družin, ki bogatijo našo Evropsko unijo. V vsakem primeru pa pozdravljam to uredbo. Najlepša hvala, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ta prenovitev uredbe eh, se osredotoča eh, predvsem na odpravo eksekvature in to se mi zdi izjemno pomembno. V odboru za peticije eh, smo imeli upravka s številnimi primeri, ki so bili povezani z starševsko odgovornostjo in pa z ugrobitvami otrok. Eh, veliko je bilo tudi pritožb eh, glede eh, centra za socialno varstvo v Nemčiji. V Nemčiji bi moralo biti, priti do sprememb in ta prenovitev je zato še kako pomembna. S tem bomo zaščitili interese otrok otrok, poleg tega pa se mi zdi pomembno, eh, da uvajamo tudi obveznost zaslišanja otrok. Eh, pomemben eh, korak je tudi uvedba specializiranih sodišč, ki se bodo ukvarjala z ugrabitvami otrok. Mislim, da je to edina prava pot. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo komisar, gospod. Ne, gospod Maštalka. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Mogoče bi, si, bi lahko pristuhnili otroku, ki je prisoten v dvorani. Gre za dojenčka moje kolegice. E, Kolego bi se rad zahvalil za odlično opravljeno delo. V Evropski uniji je seveda vedno več e, mednarodnih porok e, in starševska odgovornost je pri tem pomembna tema ki jo bo potrebno razčistiti. Otrokom je potrebno zagotoviti pravice tudi v mednarodnih zakonih eh, in sicer eh, z delovanjem pristojnih organov. Eh, ugrabitve otrok za strani enega izmed staršev so zelo pogoste. Vsako minuto izgine v Evropi en otrok. Pri pripravah eh, na prenovitev eh, te uredbe še prav posebej pomembno, da zaščitimo otroke. In zato pozdravljam eh, pristop poročevalca, ki je izbral jasno pot. Hvala lepa. Gospod Sinendinos dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo pomembno je, da spoštujemo temeljne pravice otrok. Potrebujemo tudi eh, družinsko pravo eh, v pristojnosti držav eh, članic eh, in to eh, pomeni, eh, da je potrebno zagotoviti tudi izvrševanje odločb. Biti moramo pozorni, kaj ti. Te ta nova različica vključuje tudi begunce. Pri beguncih pa pravzaprav ne vemo, eh, kje je njihovo stalno prebivališče in zaradi tega eh, ne moremo uporabljati standardnih eh, določil. Potrebujemo ustrezno infrastrukturo in pa sodelovanje med državami članicami. Družinske zadeve je potrebno rešiti, pri tem pa mora biti v sredju interes otroka gospa Zaborska. Pani predsednik. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar. Skušamo izboljšati evropsko eh, zakonodajo in sicer s tem, da bi uredili mednarodne spore med eh, zakoncema. Eh, Evropska unija spoštuje pristojnosti držav eh, članic eh, na tem področju. Zaradi tega se tudi ne umešava v stvari, ki zadevajo pristojnost držav članic. Zato se ne strinjam z štirimi točkami, namreč, da naj bi države priznale partnerske zveze, ki v njihovi zakonodaji ne obstajajo. Eh, poleg tega naj eh, bi eh, priznali tudi zasebne ločitve na šariatskih sodiščih. Z tem se ne strinjam. Zahvaljujem se kolegu Zvjevki, da se je osredotočil predvsem na interese otrok. Ampak, če bo besedilo predloženo v trenutni različici, ga žal ne bo mogla podpreti. Gospa Peter dobi besedo kot zadnja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar. Eh, mobilnost eh, je danes stalnica in zaradi tega je potrebno postaviti ustrezne pravne okvire na ravni vseh držav članic Evropske unije. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi pristojnosti Evropske unije ne smemo sprejemati pretirane zakonodaje eh, in na ta način prekršiti eh, načelo subsidijarnosti. Ne moramo se umešavati v to, kar je v eh, zakonodajni pristojnosti posameznih držav članic. Zaradi tega pozivam kolege, da glasujejo proti predlogom sprememb 31, 49, 48 in tako naprej, kajti z tem Eh, pravni red držav članic več eh, ne bo ključnega promena pri eh, odločitvah o starševski odgovornosti. Na ta način se želi ukiniti pristojnost držav članic, da same odločajo o javnem redu in politiki na tem področju. Najlepša hvala. Gospod Polčak je že želel besedo. Děkuji, paní predsedkyně, za udelenie slova. Ja som byl... Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste me dali besedo. Vš čas razprave sem bil tukaj in javil sem se v prosti razpravi. Spoštovani eh, komisar, spoštovani poročevalec, cenim vlogo držav eh, članic, eh, vendar pa tukaj tako rekoč hodimo po jajcih kajti eh, to je eh, pravzaprav eh, procesna odločitev, ki naj bi reševala probleme, ki nastanejo v primeru ločitve. Gre za zaščito interesov otrok in to mora biti naša prioriteta, ne glede na naša ideološka prepričanja. Potrebujemo jasna pravila. Predvsem pa potrebujemo hitre odločitve v skladu z jasno zastavljenimi roki in eh, ta uredba eh, te roke zagotovo eh, uvaja. Predovitev uredbe je ključnega pomena. Pomembno je tudi seznaniti starše in otroke z njihovimi pravicami in ta način prispevati k medijaciji, ampak ta uredba o tem pravzaprav ne govori. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo komisar Avramopoulos. <clears throat> Dragi kolegi, naj ponovno izrazim svojo hvaležnost v imenu komisije eh, za eh, to poročilo. Zahvaljujem se tudi za vašo podporo eh, temu predlogu prenovitve uredbe. Vaša, vaše poročilo bo spodbudilo razpravo v svetu. Prepričani smo, da bomo eh, tekom bolgarskega predsedstva, ki eh, si je to izbralo za prioritetno temo, eh, dosegli napredek na tem področju. Hiter zaključek pogajanj bi bil zelo pomemben, saj bi pomagal družinam v težavni situaciji, poleg tega pa bi zaščitil otroke. Prepričan sem, da bo